presidente cari colleghi la seduta. kolegice in kolegi nadaljujemo z zasedanjem. rezultat eh, volitve je naslednji število sedem, eh, 733 jih je glasovalo. Večina poslancev, ki se stavljajo parlament 374, za jih je glasovalo 383. Dovolj. Proti 327. Zdržalo se jih je 22. Eh, na osnovi tega rezultata je kandidatka za predsednico Evropske komisije, ki jo predlagal svet, eh, izvoljena tu v Evropskem parlamentu. Čestitam gospi Ursuli von der Leyen za izvolitev in ji želim vse najboljše pri izvajanju svojega mandata v skladu z eh, členom 124, tretji odstavek poslovnika. Bom o tem obvestil svet in eh, predlagal, da eh, se predlagajo kandidati za posamezne resorje. In sicer bom um, pripravil to uradno pismo parlamenta in ga poslal svetu. E in uh, to pismo takoj izročam predsedstvu, ker je predstavnik predsedstva tu v dvorani prisoten. Gospa von der Leyen, v imenu parlamenta vam čestitam izvolitvi, izvolitvi za predsednico Evropske komisije, v imenu kolegic in kolegov eh, in vsega parlamenta iskrene čestitke. Začenja se pomemben čas za Evropsko unijo. Moramo se pripraviti eh, na eh, to, eh, da bodo predlagani novi komisarji, ki jih bomo sprejeli v parlamentu in jih tudi ustrezno zaslišali. Seveda eh, bo pomembno, da cel kolegi dobro deluje. Pristojni odbori se bodo s tem ukvarjali in izvedli zaslišanja. Naslednji tedni bodo zelo pomembni. In samo, če bomo zagotovili tesno sodelovanje med institucijami, bomo uspešni. Sedaj pa vam eh, prepuščam besedo in vas prosim za sporočilo naši parlamentarni skupščini. Gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke. Čutim se počaščeno in hvala za zaupanje, ki ste me ga podelili. To zaupanje je zaupanje tudi v Evropo, zaupanje v enotno in močno Evropo od vzhoda do zahoda, od juga do severa. Zaupanje v Evropo, ki je pripravljeno se boriti za prihodnost in ne, da se borimo drug proti drugemu. To je zaupanje v Evropo, ki eh, bo sprejelo velike izzive skupaj. Luga, ki um, je pred mano medila skromno. E, to je velika odgovornost in moje delo se začenja zdaj. Hvala predsedniku Sasoliju, hvala vsem uh, um, vodjem političnih skupin. Hvala vsem poslankam in poslancem, ki so se odločili danes glasovati za me. Vendar moje sporočilo za vas vse je, uh, sodelujmo konstruktivno, uh, kajti gre za enotno in močno Evropo, za kar si vsi prizadevamo. Hvala. Lepa. Grazie, signora. Hvala lepa, gospa von der Leyen. Sedaj bom posredoval pisma kon, eh, svetu in seveda tudi predsedniku sveta Donaldu Tusku v zvezi z odločitvijo, ki jo je sprejel parlament. In sedaj prekinjamo plenarno zasedanje za nekaj minut. colleghi la seduta è ripresa. Kolegice in kolegi, nadaljujemo s plenarnim zasedanjem. Prosim vas, da sedete na svoja mesta, če pa ne želite spremljati nadaljnih razprav, vas prosim, da v miru zapustite dvorano. colleghi cortesemente. Colleghi, prosim vas, eh, vljudno, da zapustite dvorano, če ne boste sodelovali pri nadaljnih razpravah. l'ordine del giorno rec po dnevnem redu je na vrsti izjava podpredsednice Komisije Visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko o izvajanju globalne strategije Evropske unije. In takoj dajem besedo podpredsednici Visoki predstavnici Federiki Mogherini, ker eh, prvič eh, predsedujem, času, ko je ona tu pred, eh, prisotna, se ji želim zahvaliti za odlično opravljeno delo in ji želim tudi vse najboljše za prihodnost. Hvala, gospod predsednik, tudi za me je veliko čast in veselje, da v tej avli lahko sodelujem v prvi razpravi v tem sklicu, potem ko sem um, bila na vrsti tudi zadnjo temo v zadnjem sklicu. Najprej naj vam čestitam za izvolitev ali po, ponovno izvolitev. Kot prvo čestitam novi predsednici, izvoljeni predsednici Evropske komisije. Lani so dobro sodelovali, sploh eh, pri skupnem delu na področju obrambe Evropske unije. Pripričana sem, da bo komisija v dobrih eh, rokah. Pri mnogih zadevah sva z Ursulo sodelovali, kot tudi z drugimi ministri za obrambo in drugimi premijeji. Nekatere vidim tukaj kot nove člane Evropskega parlamenta in skupaj smo delali na globalni strategiji, ki smo pripravili zadnjih zadnja tri leta. Delali smo tudi že na prejšnji strategiji in zahvaljujem se prejšnjemu Evropskemu parlamentu pri pripravi strategije, še posebej pa pri uveljavljanju globalne strategije. Globalna strategija je rezultat kolektivnega dela vseh 28 držav članic, je pri tem sodelovalo in mnogi člani Evropskega parlamenta so sodelovali, pa tudi člani nacionalnih eh, parlamentov, civilne družbe, think tankov, šlo je za kolektivno delo. To je bila priložnost, da se osredotočimo na vrednote in interese, ki so nam skupni kot evropejcem preko meja političnih družin in ideoloških razprav. Menili smo, da moramo ukrepiti in konsolidirati našo vlogo kot globalne sile. Veliki izzivi naših časov, po našem mnenju, zahtevajo multilateralne rešitve. Strinjali smo se, da lahko Evropska unija pomeni razliko in nekaj sploh pomeni, če bomo delovali enotno. In tako smo oblikovali globalno strategijo. Pripravil sem tudi eh, poročilo, ki sem ga predstavila v odboru za zunanje zadeve eh, pred enim mesecem. O tem smo razpravljali v odboru AFET in DEVE v prejšnjem mandatu. Pripravili smo 50 eh, zelo tesno popisanih strani z različnimi strategijami in opcijami za prihodnost. To smo vam pripravili, da razmislite o tem, kako uporabiti instrumente, ki ki smo jih oblikovali, kako oblikovati prihodno zunanjo politiko Evropske unije. Gre za več kot eh, tri koncepte v globalni strategiji. Naj pa se najprej sredozoči na tri točke varnost in obrabo, multilateralizem in želja po bolj učinkoviti delujoči Evropski uniji na tem področju. Evropska unija mora poka je pokazala, da zna nekaj narediti, če se vsi za to zauzemamo. In tukaj smo dosegli več, kot smo pričakovali na tem področju. Ko smo se začeli pogovarjati o strukturnem sodelovanju na področju obrambe, so bili mnogi skeptični. In spomnim se na lastnem hearingu pred petimi leti, da smo o tem govorili v AFET-u. Kljub vsem odporom nam je to uspelo ustanovili smo obramni sklad in koordinirano evropsko obrambo. In to pomeni resnično spremembo za našo družbo. Državam članicam pomagamo pri učinkoviti porabi na področju obrambe in razvijanju vseh vojaških zmogljivosti, ki jih potrebujemo v zraku, na morju, v kibernetskem prostoru zdaj imamo boljše poveljniške strukture in zavezali smo se, da bomo več investirali v civilne aktivnosti, ki ostajajo ponos Evropske unije na področju varnosti in obrambe Evropske unije, smo eh, začeli konkretno delovati. Po mnogih desetletjih, ko je bilo to samo na papirju ali sploh ne na papirju. Medtem ko smo se krepili, smo krepili tudi sodelovanje na področju varnosti in obrambe skupaj s partnerji posod po svetu, začenši z NATO-om in tudi z drugimi. Prišla sem ravno iz eh, Centralnoafriške republike, kjer naprimer evropejci delujejo skupaj z pomočniki iz Združenih narodov. Pomagali smo državam G20, da so spostavile svoje obramne sile. Druga stvar je multilateralizem. Evropska unija je multilateralna že po sami definiciji. Enako velja za naše evropske projekte v letih multilateralizma. Smo bili po vedno večjim pritiskom, okrepili smo tudi našo podporo Združenim narodom, tudi finančno. Naprimer, eh, rešili smo agencijo za begunce Združenih narodov pred finančno krizo. Vedno smo iskali multilateralne rešitve, večstranske rešitve za vse eh, probleme našega časa. Ne samo, da branimo jedrski dogovor z Iranom, eh, izvajanje pariškega sporazuma na področju podnebnih sprememb, izvajanje prostotrgovinskih eh, sporazumov. Vedno gradimo eh, večstranski okvir, kjer ga prej ni bilo. Po tej razpravi bomo govorili o Venezueli, in strategiji Evropske unije, ki naj bi pomagali reševati krizo. Naj kot primer navedem, da je sodelovanje z Združenimi narodi in Afriško unijo bilo organiziranih je veliko sestankov za reševanje krize v Siriji in Iranu. In tukaj smo se dogovorili za konkretne ukrepe. Nismo samo branili multilateralizem, ampak ga tudi razvijali naprej z novimi rešitvami. Tretja stvar, ki bi jo izpostavila, je način našega dela. To je pomemben del globalne strategije Evropske unije pred eh, tremi leti. Mislim, da smo veliko naredili za izboljšanje delovanja znotraj Evropske unije. Tukaj bi se zahvalila Evropskemu parlamentu v prejšnji zasedbi za podporo, za vaše prispevke k našim prizadevanjih za izboljšanje koherence in sodelovanja in koordinacije med institucijami in med državami. Najbolj uspešni smo bili, ko smo bili enotni. To je jedro globalne strategije. Ne gre samo za neko načelno delovanje, ki sledi, mislim, naših ustanovnih eh, očetov in mater, ampak je to najboljši način, da bodo naše aktivnosti bolj učinkoviti, učinkovite. Vse države so pomembne, imamo, malih in, imamo male in eh, eh, večje, nekatere pravzaprav so vse male, samo da še nekatere niso razumele, da so male v globalnem oziru in samo skupaj lahko branjamo naše skupne vrednote. In ko držimo skupaj, lahko nekaj spremenimo, nekaj ključnega, ne samo za nas, ampak tudi za naše partnerje po svetu. V teh letih mislim, da smo precej napredovali. Naprimer, smo povezali naše strategije z varnostjo in razvojem in zunanjem delovanjem. Spostavili smo bolj koordinirano delo znotraj komisije na osnovi spostavitve komisije oziroma skupine komisarjev, ki se sestajajo redno in so se sestajali redno v zadnjih petih letih. Tako da je delo koordinirano tudi v varnostnem svetu, bolj kot kadarkoli prej. To se je še pred tremi leti zdelo nemogoče. Napredek je bil mogoč zaradi kolektivne politične volje, da bi to tudi dosegli. Se pa zavedam, da vse, kar smo dosegli na tem področju, lahko propade, če bo odpadla politična volja in to je moje sporočilo vam. Rezultate bo treba utrditi, nove možnosti, ki smo jih eh, odprli v zadnjih eh, treh, štirih letih, lahko zdaj razširimo in poglobimo. Ampak zato moramo biti enotni pri namenu in potrebujemo močno politično voljo. Evropski parlament je bil ključnega pomena za ta napredek. Poslanke in poslanci so bili pomembni akteri pri naši zunani politike z diplomatskimi predstavništvi, z nadzorom na našo politiko, z stalnim osredotočanjem na spoštovanje človekovih eh, pravic, za kar bi se zahvalili na vašim predhodnikov v tej plenarni dvorani. Upam, da boste še naprej delali v tej smeri. Vaša je zadnja beseda. Vi odločate pri ključnih vprašanjih, ki vplivajo na našo obramno in varnostno politiko. Vplivali boste na prihodni proračun in usmeritve naše zunanje politike v naslednjih letih. Poziv k enotni Evropi je danes eh, močnejši kot eh, pred štirimi leti in mislim, da bo to še bolj pomembno v prihodnih letih. Izbira in odgovornost je v vaših rokah in eh, mislim, da se boste odgovorno odzvali in še naprej vlagali v globalno vlogo Evropske unije. Hvala lepa. Hvala podpredsednici, visoki predstavnici in sedaj sledijo predstavniki političnih skupin za ELS dobi besedo gospod Galar za eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej bi izrazil veselje ob izvolitvi Ursula von der Leyen eh, za predsednico komisije. Prepričan sem, da bo sploh na področju zunanje in obramne politike sodelovala z gospodom Josefom Borelom in ostalimi. Vsi želimo živeti in eh, se uveljaviti v mednarodnem okviru, ki temelji na načeljih pravne države. In zato smo konstruktivno spremljali izvajanje globalne strategije, kar bomo počeli še v prihodnem. Pri novem instrumentu NDICE bomo izvaj naš odgovornost in pliv. Krize, ki se pojavljajo na vseh straneh, eh, na jugu, jugovzhodu ali kje drugje, zahtevajo skupno delovanje. In iz tega je videti, da imamo skupne interese in skupno odgovornost, ki se ji ne moremo odpovedati. Hvala lepa. In zdaj gospod Piri za minuto in tri iz skupine S in D. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Pred tremi leti smo v parlamentu pozdravili globalno strategijo kot eh, pomembno pot bolj koherentni in močni Evropski uniji, pragmatična pot, s katero bomo uveljavljali naše interese za instrumenti, ki jih imamo na voljo in sodelovali s partnerji. Daleč smo prišli od eh, takrat. Globalna strategija se je ukrepila. Okrepili smo mednarodna partnerstva in naša deležba na globalnem prizorišču je postala bolj pomembna. Na področju varnosti in obrambe moramo delovati naprej, eh, delati na pomembnih interesih Evropske unije. Pomembna je jasna perspektiva širitve, ustrezno obladovanje migracij in zagotavljanje učinkovite sosedske politike Evropske unije. Svet ni boljši danes, kot je bil pred eh, petimi leti na področju solidarnosti, pravne države, demokracije. Smo v zelo problematičnih eh, časih multilateralne platforme še prispevajo k zmedi na tem področju, pri čemer je treba upoštevati tudi problematiko podnebnih sprememb. Mi potrebujemo svet in svet potrebuje Evropsko unijo, če se želimo skupno spopadati z velikimi globalnimi izzivami. Hvala lepa. V imenu Renew Europe, gospa Vautman, sem minuto in 30. Lepa gospod eh, predsednik, dobro večer, kolegice in kolegi, gospa Mogherini. Kolegice in kolegi so že povedali, pred tremi leti smo se mm, sestali z partnerji in eh, oblikovali globalno strategijo. To je bilo zelo eh, pomembno, saj smo želeli spostaviti enotno delovanje na globalni ravni. Takrat so vladali težavni časi in z to novo strategijo bi lahko bolje nastopili na globalnem prizorišču. Kot ste povedali, če pokažemo srezno politično voljo, lahko dosežemo tudi rezultate in na to smo lahko ponosni sami ste omenjali naše misije, diplomatske misije pri zagotavljanju te strategije. Bili smo uspešni, naredili smo kar nekaj korakov naprej, tudi pri mehanizmu za zagotavljanje miru smo bili uspešni. Marsi kaj smo dosegli, vendar je treba gledati tudi v prihodnost in se vprašati, na čem graditi, kaj je ukrepiti. Pravkar smo dobili novo predsednico. Evropske komisije, gospod von der Leyen, s katero smo vodili zelo zanimivo razpravo in mislim, da lahko z njo dosežemo na tem področju pomembne rezultate. Še bolj se moramo angažirati na področju evropske obramne politike pri razvijanju evropske vojske. Na koncu bi se vam prisrčno zahvalila gospa Mogherini, z vami smo vodili zelo zanimive razprave tudi pozno zvečer. Hvala lepa. Imamo modri karton za vas in sicer strani gospoda Claire Foxa. Ali sprejmete ta modri karton? Prego, onorevole Fox. Prosim. I just wanted to ask. Želim samo vprašati, ali posamezniki in eh, ljudstva ste jih daj vprašali, da dajo svoj glas za skupno obramno politiko, to je proti soverenosti in demokracije. Gre za strašljivo militaristično strategijo, ko Evropska unija predlaga skupno zunanjo politiko. Težko je že, če živite v nacionalni državi in eh, preprečujete neodgovorno delovanje na področju zunanje politike, ampak eh, da si ta parlament eh, privošči takšno strategijo brez volitve in stranka Brexit te strategije nikakor ne podpira. Micro, please mikrofon. Mislim, da je bil modri karton namenjen postavljanju vprašanj. To ni bilo vprašanje. Slišal sem samo izjavo proti evropski vojski. Mislim, da so ljudje v Eurobarometru jasno povedali, da si želijo več sodelovanja na področju obrambe. In sama se zauzemam za evropsko vojsko. Hvala. Želim opozoriti vse na to, da eh, z modrim kartonom lahko postavite vprašanje prejšnjemu govorniku, ki potem tudi odgovori potem na to vprašanje. Sedaj pa za skupino zelene, svobodno evropsko zavezništvo, gospod Büti Kufr za dve minuti. Thank you, president. Dear... Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovana podpredsednica komisije, dragi kolegice in kolegi. Mislim, da je velika razlika med Evropsko vojsko in več sodelovanja na področju obrambe, ampak eh, toliko samo ob robu. Mislim, da ima simbolično vrednost, da je en prvih obravnav v tem novem parlamentu namenjala evropski globalni strategiji, ker bo to v središču našega dela na mnogih področjih v naslednjem